glasovanje v parlamentu predložili rezultate pogajanj v prvi eh, obravnavi. Hvala lepa. Eh, la discussione è... Hvala lepa, s tem je razprava zaključena in glasovanje bo jutri ob 12. Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospe Flotre o primerih nezakonit, nezakonitega prevoza in pridržanja. Eh, zapornikov v Evropi. In najprej dajem besedo gospe Flotre, poročevalki za pet minut. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Po teh devetih eh, mesecih dela, zahvaljujoč tudi eh, pomoči, dragoceni pomoči vseh akterjev, vključno z evropskimi parlamentarci, ki niso nikoli pristali na to, da bi se odrekli boju za pravičnost. Torej, zahvaljajoč vsemu temu smo eh, ocenili vse elemente, Eh, ki se eh, nanašajo na eh, skrivne programe CIA. Torej, vsi elementi se skladajo. Tukaj imamo tudi raziskave oziroma ugotovitve sveta Evrope, parlamenta, preiskovalnih novinarjev, potem imamo pričanja žrtev njihovih odvetnikov, agentov CIA, držav članic in vsi morajo odgovarjati za svojo soodgovorje pasivno ali aktivno v primerih eh, pridržanja oziroma prisilnega pridržanja oziroma izginotva. Devet mesecev smo se ukvarjali s tem in eh, ugotavljamo, da se eh, nekateri držijo tega, da maskirajo svojo privoljo zožuje se področje raziskav, držav, države ne zagotavljajo ustrezne transparentnosti, pravice eh, advokatov in žrtev so omejene in tako naprej. Ko predlagamo to poročilo v glasovanje, bo parlament. Eh, naredil eh, odločilni korak, da bi naredili konec tej nepravičnosti, kateri smo priča že 11 let. S temi priporočili državam, svetu, komisiji, poročilo izraža voljo, e, voljo, ki je enostavna in jasna. Narediti je treba vse, da se začno izvajati poglobljene preiskave, transparentne, ki bodo omogočile Eh, odkriti eh, odgovornost. Najprej to, smo dolžni eh, to žrtvam, potem smo dolžni tudi to državljanom, kajti ti imajo pravico od svojih institucij zahtevati spoštovanje etičnih vrednosti in pravic. Moramo biti konkretni in precizni moramo identificirati najboljše eh, vzvode, da bomo lahko pomagali pravici in se osredotočati tudi na vprašanje skrivnih zaporov, zahvaljujoč odličnemu sodelovanju Eurokontrole kateri se zahvaljujem in zahvaljujoč obiskom eh, parlamentarcev Libe in eh, poročevalcev je danes poročilo, poročilo tako, ki vsebuje relevantne eh, Eh, eh, priporočila, ki so namenjena eh, Poljski, Litvi in Latviji, ki so danes pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Vaša poročevalka je prepričana, da samo koordiniran evropski pristop, katerega namen je, je odpraviti te ovire, lahko končno prebije tok tišino. In treba je zagotoviti priznanje odgovornosti in treba zagotoviti, da se opravičijo tisti, ki so za to odgovorni. Po, po drugi strani pa še vedno ni prišlo do mobiliziranja vseh sredstev in instrumentov na področju pravice in, drž, eh, in človekovih pravic, tako da bi države eh, spoštovale svoje obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami. Treba je eh, poudariti tudi načelo vzajemne eh, eh, pomoči. To poročilo v, nas združuje v Evropskem parlamentu, vključuje eh, svet, žrtve in vse druge. Videli se bomo čez eno leto. Prejšnji teden mora konati Turšk, eh, turški državljan v Nemčiji. Pet let je bil eh, v Guantamo brez postopka, brez sodbe in je, ponovno je prišel v Evropski parlament pričati in zahteval pravico za žrtve gospa Reding, če gospa Gonac na, eh, pride ponovno čez eno leto in nam pove, da so bile ugotovljena dejstva, da so bila priznane odgovornosti in da bomo lahko končno v imenu Unije se mu lahko potem upravičili. Χρυσόπολη την κυρία Ισηγήτρια. Zahvaljujem se poročevalki. Sedaj ima besedo gospa komisarka Reding. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in dovolite mi, da se tudi v svojem osebnem imenu gospe Flotre zahvalim za njeno angažiranost in za njen pogum. Pogum, ki ga je imela, da je v roke vzela ta dosje. Ta dosje, ki je izjemno občutljiv, ampak tudi je to dosje, ki se dotika vrednot, ki so naše vrednote. Komisija je stalno ponavljala, da so prakse, v katerih govorimo kot o nelegalnih prevozih, eh, prakse, ki predstavljajo resne kršitve več človekovih pravic, nezakonito pridržanje, eh, mučenje in boj proti terorizmu ne more upravičiti takšnih nesprejemljivih dejanj. Popolno spoštovanje človekovih pravic je nekaj, o čemer se ne da pogajati. In komisija je vedno povdarjala, da so države članice tiste, ki morajo ne le komentirati, ampak ki morajo nadaljevati z poglobljenimi, neodvisnimi in objektivnimi preiskavami, da bi ugotovile eh, resnico. To so pozitivne obveznosti, ki izhajajo iz Evropske konvencije o človekovih pravicah zato da bi se lahko določile odgovornosti in da bi se omogočilo žrtvam tudi očkodnino za škodo, ki so jo trpele. In zato ste tudi, eh, gospa poročevalka, omenili eh, sodišče za človekove pravice, ki ima sedaj ta vprašanja na svoji mizi. Od leta 2005, ko, so eh, prvič, eh, ko smo prvič slišali te vrste obsod, je komisija stopila eh, v stik s tistimi državami članicami, za katere se je slišalo, da so bile gostiteljice takih eh, dejanj. Kar zadela to politiko, je komisija eh, dala svoje sporočilo o civilni in poslovnem letalstvu januarja 2008 in potem je sprejela tudi nova pravila o postopkih v zvezi z enotnim evropskim nebom. Ta pravila so začela veljati eh, januarja 2009. In s tem smo zagotovili dodatna načine, kako spremlja, eh, spremljati polete. In eh, zelo je bilo zanimivo to, da so kontakti z institucijami eh, v tej zvezi bili zelo pozitivni. Poročilo omenja tudi potrebo krepitve spoštovanja človekovih pravic, v, ok, v okviru so, eh, sodnega sodelovanja pri kazenskih zadevah. Komisija je odločena, da, bo, da zagotovi, da bodo države članice dejansko uporabljale pri uporabi ins, eh, teh instrumentov eh, za, so, za pravosodno sodelovanje tudi vsa na, načela iz listine o temeljnih pravicah. Velikokrat sem že povedala pred tem parlamentom, da je pravo takšno, da ko se uporabi eh, nek evropski zakon, se avtomatično uporabi in eh, spoštuje tudi listina o temeljnih pravicah. In to velja ne le samo za notranje sodelovanje, ampak tudi za zunanje vidike. In v tem pogledu komisija podarja, da je zelo pomemben začetek veljavnosti leta 2010 dveh eh, sporazumov med EU in ZDA o Eh, izročanju in vzajemni pravosodni pomoči. Oba eh, ta dogovora pojasnjuje ta pravni okvir za sodelovanje z ZDA na tem področju in jasno odražata tudi potrebo po polnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Kar pa zadeva nacionalne in pa institucionalne pomankljivosti in slabosti, o katerih tudi govori to poročilo, naj vas spomnim, na to, da trenutna pogodba ne omogoča Evropske unije, da vzpostavi splošni mehanizem, ki bi se nanašal na kršitve človekovih pravic. Vendar pa vam lahko zagotovim, da komisija zelo natančno spremlja, kako se uporablja listina in da zagotovi, da se uporablja v okviru evropskega prava, kot sem uh, že uh, omenila. Primer Eh, pravosodnega sodelovanja pri kazanskih zadevah. Kar pa eh, zadeva pregled nad eh, tajnimi službami in varnostnimi službami, vsi veste, da je to izredno občutljivo področje. To je področje, ki je v pristojnosti držav članic. In komisija je zelo veliko krat podarila, da sodelovanje med tajnimi službami ne sme nikakor biti v nasprotju z relevantnimi instrumenti EU na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja pri kazenskih zadevah. Nobeno sodelovanje med eh, tajnimi eh, službami ne sme ogroziti polnega spoštovanja človekovih pravic in pravne države. In mislim, da se parlament z menoj strinja.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 pravil, ki so naša pravila in na katerih tudi sloni Evropska unija. Komisija je pripravljena aktivno sodelovati z Evropskim parlamentom, zato da bi zagotovili, da to, kar se je dogajalo znotraj tako, ne, e, e, znotraj tako imenovanega programa CIE, e, da se to nikoli več ne bo ponovilo. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj Za odbor za zunanje zadeve, gospa Latford, za dve minuti. Glede na našo zavezanost k pravni državi je dejstvo, da imamo zelo verodostojne obtožbe glede pridržanja prisilnih izginoti po 11. septembru že samo po sebi hudo, ampak to, da še, eh, še vedno ne preiskujemo teh eh, zadev, je še huje potrebujemo pregledne uh, preiskave in uh, pravzaprav je grozno, da se države članice tukaj sklicujejo na, tajno, na, skri, eh, na državno tajnost. Države bi morale tukaj se prizivati, pozivati in sklicevati na neodvisnost. Gospod Stavros Lambinidis je, bo sedaj novi kandidat za uh, človekove pravice oziroma za varuha človekovih pravic. Ampak tukaj imamo hudo in upravičeno sumnjo, da nekatere države članice ne spoštujejo uh, svojih obveznosti. Tako da moramo pomesti pred svojim pragom, uh, preden uh, pravzaprav zagovarjamo določene uh, pravice in uh, standarde napram drugih. Poglejte si Libijo, tiste ljudje, ki so izpostavljeni izročitvam in mučenju so, so bili višji uradniki v nekdani Gaddafijevi administraciji. Um, tudi gospod Bush je pravzaprav kriv za hudo stanje pravnih luken, ko gre za Guantanamo. Ampak tudi gospod Obama je razočaral, ker ni zaprl Guantanama in osvetlil preteklosti. In to, da je še vedno uh, naklonjen uh, vojaškim komisijam, ki lahko izrečejo smrtno kazen, je pravzaprav nekaj, kar je enakovredno napadom z uh, letali brez pilotov. Uh, če eh, pravice ne zagotovimo zdaj, je, ne bomo, eh, je to, eh, potem je ne bomo nikoli. Tako da tukaj moramo sedaj dejansko podpreti posebne poročevalce Združenih narodov in stvari, postaviti stvari na svoje mesto. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu imen poslancev oziroma politične skupine. Najprej gospa Štrifler za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vsak dan v tem parlamentu poskušamo narediti korak naprej na področju varnosti, svobode in eh, pravice. Vedno eh, želimo zagotoviti eh, večjo učinkovitost, biti bliže Eh, evropejcem. Evropska unija je prostor, kjer mora vladati vladavina prava in človekove pravice morajo biti zaščitene, branjene in spoštovane, kajti to so tiste eh, vrednote, eh, kateri je privržena tudi moja skupina ALS politično in formalno. Gospod predsedojoči, sedaj se bomo jutri spomnili 11. 11. Uh, 11. obletnice atentata na Wall Street Center. Je trenutek, da uh, opomnimo, da Evropa še vedno živi pod teroristično eh, grožnjo in zato ne smemo uh, popustiti pri svojih naporih varovanja evropskih državljanov. Vendar pa mora varnost soneti na dveh stebrih. Tudi antiteroristična politika mora soneti na dveh uh, stebrih. Eh, učinkovitost protiterorističnih eh, ukrepov in pa spoštovanje človekovih pravic se ne izključujeta med sabo, ampak se medsebojno krepita. Eh, Nezakonito eh, pridržanje brez, eh, postop, brez pravnih postopkov in brez sodbe so v nasprotju z osnovnimi vrednotami in to je nekaj, kar je nedopustno na evropski zemlji. Nihče ne sme biti v situaciji, ko bomo preprečili dostop do sodišča in do pravičnega sojanja. Pravično sojanje mora biti jančeno vsem državljanom. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, naslednja govornica. Za skupino socialistov in demokratov gospa eh, fajon za minuto in pol. hvala lepa. spoštovane kolegice in kolegi če se morda nekateri še vedno sprašujejo zakaj se v evropskem parlamentu po vseh teh letih ukvarjamo z vprašanjem nezakonitih ugrabitev pridržanj in mučenj ujetnikov agencije cia na evropskih tleh naj vas opomnim da teptanje človekovih pravic in kršitve nimajo roka zastaranja delo ni bilo enostavno države se pred razkrivanjem podatkov skrivajo za tančico državne tajnosti. jutri moramo ko bomo glasovali dati glas in zadoščenje ljudem katerih opozorila so že več kot desetletje grobo preslišana. spominjali se bomo žrtev tragičnega dogodka. ob tem vas pozivam da se spomnimo tudi vseh žrtev ki so trpele in še vedno trpe zaradi posledic politike ki je nastala kot odgovor na dogodke izpred enajstih let kot tudi da doslej še nobena država članica ni v celoti izpolnila svojih obveznosti da bo zaščitila ohranjala in spoštovala mednarodne človekove pravice ter preprečevala njihovo nadaljnjo kršitev. evropsko komisijo zato pozivamo da podpre in spremlja nacionalne postopke ugotavljanja odgovornosti držav članic zgolj tako si lahko povrnemo ugled varuha in zagovornika univerzalnih standardov človekovih pravic in zgolj tako lahko z resnim obrazom terjamo od kandidatk za članstvo in držav v naši soseščini spoštovanje visokih standardov zagotavljanja človekovih pravic in demokratičnega pravnega reda. Sedaj pa v imenu liberalcev, gospa Inetfeld, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko krat, ko imamo tako pomembne razprave sveta, ni očitno, da kršitve človekovih pravic ne zanimajo, še zlasti, eh, ko gre za zadeve, ki so se dogajale v njegovem imenu. Najprej bi čestitala poročevalki, ki je odpravila odlično delo. Žal ni prvič in verjetno tudi ni zadnjič, da govorimo o tem vprašanju. Države članice zanikajo in si ne priznajo resnice in ko poslušam tudi kolega iz LS, se tudi LS ne prizna resnice. To, kar se je zgodilo, ni mogoče upravičiti. Če bi druge države storila ta dejanja. Naprimer, arabske države bi tukaj bila dvorana polna, svet bi bil tukaj in zelo hitri bi bili pri obsodbi to vrstnih dejanj. Ker pa so ta dejanja se zgodila s podporo evropskih držav, se nam ne zdi, da bi morali svetu odgovarjati. Ampak moralno odgovornost in autoriteto in verodostojnost smo izgubili in mislim, da je tukaj grenka ironija v dejstvu, da pomagamo pri spodbijanju diktatorjev kot je gadafi mubarak in asad ki je še vedno na prestolu in ti ljudje so bili nedolno naši zavezniki pri prevozu teh ljudi v druge v te države v državo gospoda asada ker so njegovi prijatelji tako izvrstni pri mučenju in pridobivanju informacij ki jih želimo. Prava sramota je, da do današnjega dne vlade v Evropi ne želijo odgovarjati za to in ne želijo priznati ljudem svoje odgovornosti in ne dajo opravičila za to. Kolege in kolegice, ne gre le za eno ali drugo državo, gre za kolektivno odgovornost, ki jo imamo. Ne gre za Romunijo, ne gre za Litvo, ne gre za katerokoli drugo državo, eh, evropsko državo, gre za skupnost vrednot in naša dolžnost dolžnost je dolžnost evropskega parlamenta je da ne pozabimo tega in da še naprej opominjamo in opozarjamo na to vprašanje dokler ljudje ne bodo odgovarjali za kršitve človekovih pravic ki so se zgodile v našem imenu Hvala lepa. Sedaj predstavnika zelenih ni tukaj. Oziroma gospe Bripol, gospa Bripol ima dve minuti. Eh, gospod predsednik tudi sama sem bila članica začasnega odbora oci in iz teh izkušenj menim da nas to novo poročilo lahko le spodbudi in no, opogumi. zahvaljujem se poročevalki gospe flautre in ji čestitam v našem imenu namreč da je to naknadno poročilo vendarle ugledalo luč sveta. med V času poročila FAVO je bilo za kolege pogosto težko napredovati, zakaj bilo je premalo informacij o uh, skrivnem programu CIE. Na podlagi določenih specifičnih sklicevanj pa je, je sedaj to poročilo lahko pripravilo nekaj priporočil, namreč da bi se ustrezno opredelil terorizem ali pa da bi se uvedla ustrezna demokratična kontrola nad obveščevalnimi dejavnostmi. Ta priporočila so imela naslednji cilj, da bi nezakonite prakse, kot so izginotja in skrivna pridržanja, um, se ne dogajala v prihodnje, ampak kaj ugotavljamo? Pet let potem, ko so ta priporočila bila sprejeta, so le brzopi trgen, no, eh, tiger, nobena država jih ni upoštevala. Evropska unija in njene države članice še vedno zatiskajo ušesa pred tem, kako so bile um, vključene v program CIE. In to na vkljub vsem pozivom Evropskega parlamenta, sveta Evrope, uh, Združenih narodov, medijev in organizacij, kot je Amnesty International upam da bo po tem poročilu evropski parlament še naprej izvajal pritisk tako da bomo enkrat vendarle prišli do vse resnice in da bo vsa resnica javna in da se bodo ta priporočila izvedla to je absolutno nujno kajti pridržanja brez sojenja se dogajajo in še pogosteje v zda guantanamo pa še vedno ni zaprt navkljub vsem nasprotnim obljubam boriti se moramo proti terorizmu to je res vendar pa moramo pri tem imeti Eh, pravo ravnovesje pred varnostjo, zaščito javnosti in kršenjem in omejevanjem pravic ljudi na drugi strani. Spoštovanje pravic je sine qua non za družbe. Če želimo zmagati v boju proti terorizmu in če želimo pri, uh, dobiti zaupanje državljanov v naše organe, moramo spoštovati vladavino prava. Uh, sodelovanjem v programu cie je evropska unija zlorabila zaupanje državljanov sistematično sklicevanje na državno tajnost je nekaj, kar je očitno naproti eh, eh, evropskim vrednotom spoštovanja za vladavino prava, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Moja politična skupina je pozvala k močnemu besedilu, ki bo obsodilo te prakse in le na ta način lahko Evropska unija tukaj znova pridobi moralo. Yes, e v imenu skupine tip skupin EKR, eh, e dajem besedo gospodu Kirkhopu. Gospod eh, predsedojoči, gospa komisarka, tudi jaz menim, da tega vprašanja in resnosti tega vprašanja ne smemo ignorirati. In vključenost nekaterih držav članic je treba najbolj resno obravnavati kot pravnik, kot demokrat in bivši minister za notranje zadeve sem prepričan, da mora vsaka taka preiskava potekati po uh, ustaljenem uh, postopku, ki ga mora uh, izvajati država članica. V nekaterih državah so te preiskave že stekle, v tistih, ki so bile imenjene, vendar pa se je zmanjšalo zaupanje ljudi v službe, ki bi nas morale uh, Eh, varovati. Zato moramo dati dokaz, da so takšna poročila, poročila, eh, ki eh, tudi služijo teroristom. V moji državi so, smo tudi slišali obtožbe na ta račun, ampak to je država, ki je dolgo časa že branila načela svobode in pravne države. Naš naša, naše tajne službe e, trpijo zaradi tega, ker jih nekateri krivijo, da so bile vključene. E, obtoženi, e, tožen, vendar pa ne obtožen, ali je to pošteno. Zato je treba stvari postaviti tako, da se bo spodbujalo sodelovanje in dobre metode dela. Zato žal se ne more strinjati s tem. Eh, poročilo. Mislim, da nam to poročilo se svojim jezikom ne bo eh, pomagalo doseči eh, omenjenih ciljev. Sem iz države, kjer smo prepričani, da je človek nedolžen, dokler ni dokazano, da je kriv. Vendar pa žal mislim, da to ni dovolj za ta parlament. Hvala. E, Hvala lepa. V imenu Guje. Gospa Marie-Christine Veržija. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lahko smo samo veseli, da Evropski parlament danes obravnava to poročilo. Tako kot tisk in nevladne organizacije smo že večkrat govorili o eh, tajnih operacije CIA po atentatu 11. septembra in eh, eh, vsaj deset držav Evropske unije je bilo vključeno v to. Tu se govori o nelegalnih pridržanih, omučenih Eh, zlasti v Guantamo, eh, Guantamo ki še vedno ostaja odprt. In eh, pre, države članice so vse naredile in eh, bodo še naredile, da bi preprečile, da se odkrije ta eh, žalostna resnica. Eh, In eh, zato se zahvaljujem gospe Flotr, da je v našem imenu nadaljevala s tem dragocenim delom, kljub temu, da so nekatere države članice bile proti in tudi njihovi predstavniki. Nikoga ne bom imenovala po imenu, ampak se boste prepoznali. Nikoli ne moremo priznati, da se spremeni eh, zorni kot glede na to, ali smo blizu ali nismo blizu neke eh, vlade kršitve človekovih pravic so nesprejemljive, zlasti takrat, ko jih izvajajo države članice Evropske unije, ki skušajo druge, praktično cel svet o tem učiti. Ni političnega realizma, ki bi zdržal na tem področju naj bo do to ZDA, naj bo to članica eh, Evropske unije, nihče se ne more odreči teh odgovornosti tudi takrat, ko gre za boj proti terorizmom. Ja, kredibilnost EU je tu eh, vprašanje. Ja, smo odgovorni pred državljani Evropske unije, zato eh, napredujmo. In končno bo lahko Evropska unija začela pometati pred svojim pragom, preko bo to naredila, bolje bo. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo kolegu Andrejasu Mölcerju. Minuto in tri. Prezident, ti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovanje človekovih pravic, kar Evropska unija v, v tujih državah redno zahteva kot eh, nekaj, kar potem za sabo potegne določene uh, sankcije in to velja tudi za vse eh, morebitne kandidatke za pristop k Evropske unije in eh, vse te države se morajo zavezati k spoštovanju človekov pravic. Tako da gre za škandal glede na to dejstvo, da kar zadeva te skrivne, nezakonite prevoze in um, zapore na evropskih tleh. Uh, nekateri primeri se niso zgodili le ob vedenju, ampak celo s pomočjo državnih organov, ne da bi ostrezni za to odgovarjali. Skratka, s tem kršimo Evropsko eh, konvencijo za človekove pravice in kot da to ne bi bilo še dovolj, se ta sramota vleče v neskončnost. Kon zadnji čas je, da se ta stvar zaključi. Ko govorimo o človekovih pravicah, pa moramo biti tudi na jasnem, da ko govorimo o pristopnih pogajanjih s Turčijo ne smemo več zakrivati si oči pred dejstvom, da se tudi tam spoštovanje človekovih pravic spoštuje le na papirju. Mislim, da bi bilo treba te pristopna pogajanja ustaviti in se raje usmeriti v pogajanja o privilegiranem partnerstvu. In če Evropska unija resno misli s človekovim pravicam, bi morala tukaj tudi odpraviti slovensko zakonodajo in češke Beneševe dekrete. Tako, zdaj bomo prešli na druge govorce. Začeli bomo z gospodom Koeljom, dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, podpredsednica Redingova. Leta 2007 je vaš predhodnik Franko Fantini rekel, varnosti ne smemo zagotavljati po kakršnikoli ceni in s tem se lahko le strinjamo. O tem ste govorili tudi danes, ko ste govorili o pomenu prevlade eh, prava, o eh, domnevi nedolžnosti, o dostopu do neodvisnega sadišča. Eh, to se v Guantanamo ni zgodilo. Spomnimo se tudi mednarodnega eh, prava. Odločni moramo biti, ko eh, gre za človekove pravice. Mislim, da smo že v eh, prejšnjem poročilu izrazili svoja stališče. 40 priporočil smo sprejeli, ta priporočila bi morali upoštevati, zato da ne bi prihajalo do ponovitve vseh teh eh, pomankljivosti. Kaj bi se pa zgodilo, če bi prišlo do teh dogodkov danes? Ali bi bila zgodovina drugačna? Ali bi se ljudje drugače eh, odzvali? Mislim, da bi prišlo do istega. Mogoče bi. Eh, javnost bila nekoliko bolj pozorna, parlament in mogoče tudi nekatere države eh, bi mogoče bolj hitro se odzvale. Ampak evropske institucije, vlade držav članic niso naredile nič, da eh, bi upoštevale 40 ali nekaj takega priporočil, ki smo jih dali. Seveda podpiram vaša priporočila, gospa Flote, ampak Eh, moram eh, reči, da včasih države razmišljajo drugače. Nikakor pa ne bi smele potegniti zastora na tisto, kar se ne bi smelo delati. Svojim sodržavljanom bi morali zagotoviti, da se eh, kaj takega ne bo več ponovilo, vsaj ne več nekaznovano. In zagotoviti bi morali, da bi teh 40 priporočil obravnavali posamično in da bi se tudi izvajala. Verjetno eh, bo izvedba težka, ampak to, kar se je do, eh, dogajalo do sedaj, kaže, da je večino priporočil ostalo v predalu. Hvala lepa. Silvi Gijom, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoček. Tako kot eh, Moji predhodniki želim čestitati Jelen Flotr za upravljeno delo na tem poročilu. Zahvaljujem se ji tudi eh, za napore, eh, ki jih je vložila v to, da bi pozvala vse k odgovornosti. Sedaj se soočamo s situacijo kršitve človekovih pravic, do katerih je prihajalo na. Eh, evropski zemlji. Boj proti terorizmu ne more vsega upravičiti, tako je zgubi legitimnost in zato bi želela eh, po, eh, poudariti, tu, poudariti tudi pomen zlorabe tajnosti do, do, določenih podatkov. In Zato morajo države članice in evropske institucije sodelovati, da bi ponovno zagotovile kredibilnost tudi v boju proti terorizmu, spoštojoč temeljne pravice in človeško dostojanstvo. Nekatere države so bile imenovane, vse eno pa ima Evropska unija tu kolektivno odgovornost pričakujemo, da bo svet sprejel odlo, eh, odločitev v zvezi s tem, zlasti ko prihaja do eh, kršitve človekovih pravic. Tega ne moremo pomesti pod predlogo. Treba je tudi eh, oceniti dejstva v luči pogodbe in želela bi čestitali tistim državljanom, ki so se mobilizirali pri pripravi tega poročila, tako da bi se stvari končno premaknile. In uh, upam, da bo jutri uh, naš parlament uh, podprl z veliko večino ta priporočila. Hvala lepa. Konrad Šimanski, ena minuta. Hvala lepa. Polovica držav članic Evropske unije je zagotavljala zračni prostor za tajne operacije CIE na ozemlju EU. Ali to pomeni, da polovica držav EU, torej Finska, Nemčija, Portugalska, Španija, Poljska, na ta način predstavljajo kršitev mednarodnih eh, standardov eh, in eh, mednarodnega prava. Mislim, da so te države sprejemali zelo težke odločitve v težkih časih napadov v New Yorku, Londonu, Madridu. Nedvomno so bile storjene napake, ampak mislim, da je eh, resnično vrhunec zatiskanja eh, si oči pred realnostjo danes obsojati te stvari brez kakršnega koli predloga, kako reševati težave voditeljev terorističnih eh, omrežij češ naj bi jim dali vse, vsa jamstva, ki so jih eh, deležni ljudje v našem eh, sistemu. To verjetno razumev predsednik Obama, ki je 3-4 leta nazaj ravno to izpostavlja, zato da bi američane pridobil na svojo stran pri volitvah. Ampak Guantanamo je še naprej operativen in eh, predsednik Obama je nekaj mesecev nazaj ponovno začel uporabljati vojaška sodišča za Eh, obravnavo osumljenih terorističnih napadov. Žal pa Evropski parlament tega očitno ne razume. Gospod Šimanski. Gospa Intveld in gospa Latford sta dvignili eh, modri karton. Gospa Intveld. Mogoče nisem prav razumela, ampak ali je gospod Čimanski res rekel, da tisti ljudje, ki so osumljeni terorizma, da ti ljudje ne smejo imeti istih pravic kot drugih eh, državljani. Ali je gospod Šimanski zavrača načelo, da so človekove pravice univerzalne in nedeljive? Ali to pomeni, da tudi ne podpira vseh drugih vrednot, ki so zapisane v naših pogodbah? podzielam eh, uniwersalne. Gospod Šimanski, ja, seveda podpiram univerzalno veljavo človekovih pravic, ampak menim, da je drugačen položaj običajnega prestopnika eh, od nekoga, eh, ki napade ameriško bojno ladjo USS Cole. Zato je eno kazenski postopek, drugo pa vojaški postopek. Ne pravim, da bi jih morali obravnavati po uh, vojnem pravu. Ampak hočem reči, da tu ne gre za običajna kazniva dejanja, temveč gre za nekaj, kar je med eh, kaznivim dejanjem in uh, vojnim uh, delovanjem oziroma poiskovanjem. Zato pravim, da se na ta način ne odzivamo ustrezno na um, pojav mednarodnega terorizma in tu gre za pravno vrzel. No, Gospod Šimanski, ravno kar ste Eh, potrdili, da me upravičeno skrbi to, kar ste prej rekli. Teroristična dejanja so kazniva dejanja in zato jih je treba obravnavati enako kot druga kazniva dejanja. To pomeni pošteno sojanje. Eh, sicer ikti in mednarodno kazansko sodišče ne bi tako delovala. Seveda so tu izzivi, ampak poskus, da se, ali se ne bi strinjati, ta poskus je bil odpravljen v takojšnjem odzivu po dogodkih eh, v letu 2011. Mislim, da bi morali sodelovati, da bi mednarodno pravo se okrepilo v praksi in da bi teroriste dali na sodišče. Ali se strinjate? Gospod Čimanski. Mera pravičnosti je seveda edina eh, prava mera, v kateri mora presoditi sodišče, pa naj gre za eh, vojake ali za običajne prestopnike. Ampak običajni kazenski postopek ni najbolj ustrezen za soočanje se z pojavom mednarodnega terorizma, kajti gre za razpršeno, nesimetrično vojaško strukturo. In konvencija o človekovih pravicah, ki je bila spisana pred 60 leti, tudi ne odgovarja na najboljši način na ta izziv. E, prav tako na to ne odgovarjajo ustrezno humanitarni e, kazenski postopki v naših državah. No, mm, težko se je soočiti s tem izzivom. Gospod, eh, super, eno minuto. Najlepša hvala. Nezakonita pridržanja in ugrabitve, do tega je prihajalo, to je jasno. To je del politike za preprečevanje terorizma, ki je blizu NATO. S tem se širi področje boja proti terorizmu saj eh, so se začele vključevati tudi države članice. V bistvu gre tu za strateško idejo NATO in s tem so uprivečevali celo vrsto napačnih eh, nelegalnih dejanj, o katerih je govorila gospa Flota. Pogovarjali eh, smo se že o teh vprašanjih in že o, eh, leta 1945 so zaradi takih dejanj, eh, je bila za takih dejanj sprejeta univerzalna listina človekovih pravic. To poročilo se mi zdi odlično, odlično poročilo, kajte ZDA se imperialistično obnašajo s takimi ravnanji. Na ta način se ogrožajo politične strukture preko nezakonitih dejavnosti. E, Portugalska je e, poskušala začeti z preiskavo, ampak ni šlo. Vse so blokirale večinske stranke pri nas doma, torej tudi stranke, ki so večino e, v tem parlamentu vendar pa je treba nekaj narediti, da pojasnimo uh, ta dejstva, da pridemo do resnice. Vendar pa se tu vedno uh, srečamo z vprašanjem suverenosti držav. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Elena Bašesko, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, gospa komisarka. Najprej mi dovolite, da se zahvalim. Uh, poročevalcem v senci za odlično uh, sodelovanje in poročevalki in kot poročevalka v senci sem lahko tudi sama prispevala k eh, pripravi tega poročila. Vedno sem si želela, da bi končni dokument bil objektiven, uravnotežen in da bi lahko povdaril tudi nove elemente, ki so se pojavili v zadnjih eh, petih letih. Res, prišlo je do novih elementov. Istočasno pa sem vse čas tega postopka zahtevala, da to poročilo ne, ne bi postalo neke vrste zahtevek do držav članic. Parlament ne sme postati eh, nadomestek eh, nacionalnih eh, postopkov preiskav. In eh, parlament ni tisti, ki določa eh, krivdo. In zato sem v tem smislu Eh, tudi uložila svoje predloge eh, sprememb. In menim, da sem se svojimi predlogi sprememb pripomogla k bolj oravnoteženemu pristopu do nekaterih držav članic, zlasti do eh, Romunije. In končno poročilo govori tudi o preiskavi iz leta 2008 v moji državi v prvem osnutku poročila eh, tega elementa ni bilo in zaradi tega je bila cela slika deformirana. In zato eh, se nam zdi pomembno, da se omenjajo novi elementi, recimo določene informacije, Eh, ki, o katerih so pisali časopisi, niso bile potrjene. In zato sem zahtevala, da bi vsak zahtevek za dodatno preiskavo moral sloneti na solidnih elementih. In mislim, da moramo pojasniti vlogo nekaterih držav članic v nelegalnih prevozih Eh, zapornikov. Ampak eh, domneva o nedožnosti mora biti spoštovana. Cilj je eh, doseči resnico in ne krivca za vsako ceno. Hvala lepa, gospa Basesko. Besedo zdaj predajam kolegu Enciju za ena minuta. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa pred, eh, gospod predsednik. Eh, To poročilo je nujno zato, da se razjasni položaj centrov za pridržanje cije v Evropski uniji, ampak eh, tu lahko pride tudi do zmede. To končno poročilo mora namreč biti objektivno in eh, mora tudi pokazati na potencijalne kršitve človekovih pravic. Žal, so tu vključene tudi neposredne obtožbe določenih držav, članic, brez eh, konkretnih dokazov. Zato tega poročila ne moram eh, najbolj odločno podpreti. To poročilo bi lahko razumeli, čež da Evropski parlament že ve, kaj se je dogajalo v eh, teh centrih. In eh, naša vloga je seveda opozoriti pristojne organe na te nepravilnosti, ne pa prevzeti njihove vloge. Ti organi so tisti, ki morajo ukrepati, zato da se to ne bo nikoli več ponovilo. Hvala lepa besedo, da bi gospod Karim ena minuta. Gospod predsedojoči, hvala lepa. Spomnim se kakih eh, sedem let nazaj, ko sem stal tu v tem zboru, ko je eh, moja domovina predsedovala Evropske unije in ko je bil tu gospod Douglas Aleksandr in vprašal sem ga točno o tem, o teh. Eh, obtožbah. In eh, takrat sem izkusil eh, njegov srd in srd eh, ministrov za notranje zadeve praktično. Izsmejali so me ven iz te dvorane. Ampak danes, gospod predsedujoči, ko bi morali biti ponosni, žal ne moremo biti ponosni na evropsko zastavo. Le dve instituciji sta tu zastopani danes. Svet in njegovi sedeži ostajajo prazni, kar še vedno kaže na to, da naše nacionalne vlade nikakor niso zavezane temu vprašanju. Če bi šlo za tretje države, za obtožbe tretjih držav, se res sprašujem, kakšen bi bil naš odziv v tem primeru. V Združenem kraljestvu smo zdaj ukrepali zelo drugače in imamo uh, lastno interno preiskavo in zavračamo to, kar se je dogajalo. Ampak to ni dovolj. Ko teroristi izvršijo svoje dejanja, nismo šipki, če se držimo svojih uh, načel, ne morejo nas uničiti s svojimi dejanji, še več nam lahko vzamejo z našo, zaradi naših reakcij. In ko gospod Šimanski eh, podaja določene nacionalistične eh, elemente in potem zapustite zbor. Samo ena država, ne članica EU je, na katero smo lahko ponosni in od katere se lahko veliko naučimo. Norveška, ko se je ta soočila z najhujšimi kaznivimi dejanji, vključno z bombnimi napadi in e, eh, streljanji, ni odpravila pravic svojih državljanov, temveč je zagotovila vse pravice svojim državljanom, prav tako pa je privedla storilce pred eh, roko pravice. Hvala lepa, gospod Karim. Prehajamo na postopek proste razprave. Besedo ima gospa Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Omenjeni program cije vključuje tudi uh, kršitve človekovih pravic, uh, nezakonito pridržanje, uh, mučenje. Pristojni organi so preiskali uporabo našega zračnega prostora uh, in tudi uh, drugih zgradb in uh, ustrojev za potrebe CIE. Pomembno je, da spoštujemo mednarodno pravo, standarde na področju človekovih pravic in tako naprej. Če želimo ohraniti zaupanje naših državljanov v demokratične institucije, v varovanje človekovih pravic, potem je zagotavljanje eh, odgovorne varnostne politike nekaj, za kar moramo prav tako nositi odgovornost. Države članice še vedno preizkujejo te eh, obtožbe in eh, jih niso ne ovrgle, ne potrdile. Hvala lepa, gospod Murphy. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija in države članice pogosto eh, radi govorijo o spoštovanju človekovih pravic. Vključevanje cele vrste članic EU v prakso, ki predstavlja kršitev najbolj temeljnih človekovih pravic, kaže, da je to zgolj votla retorika. Gre za državne ugrabitve za izven sodno pridržanje in mučenje. Vse to je dokumentirano in vse to, vse to vedo vključene vlade. Guantanamo in vsi tajni centri v Evropi predstavljajo nekaj, kar je treba takoj zapriti. Vsi zaporniki morajo takoj dobiti pravico do poštenega sojenja ali pa jih je potrebno izpustiti. Eh, več eh, tisoč vojakov je potovalo preko Eh, našega letališča v Šenano na Irskem. Nedvomno so to letališče uporabili tudi za eh, nezakonito pridržane osebe, zato pozivam k temu, da se takoj odpravi ta praksa in zato naj bi samo spomnil na našo delsko stranko, ko je podpirala to vrstno prakso, ko so bili na oblasti. Hvala lepa, gospod Paška. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisarka nezakonite pridržanje in eh, zaslišanje kot sestavni del agendicije je nekaj, kar je poslabšalo odnose med EU in eh, ZDA. Preiskovalni novinari v Evropski uniji so ugotovili, da je bilo tudi na severovzhodu Polske nekaj tovrstnih dejanj kjer je prihajalo do takšnih eh, dejavnosti. Takšna dejavnost CIA je nekaj, kar bi lahko izvajali le z vedenjem zadevnih držav članic. To torej pomeni, da so najbolj visoki funkcionarji in uradniki vedeli za oziroma sodelovali pri teh eh, dejavnostih CIA. Če z njihove strani ne bo upravičila, če oni ne bodo upravičili, potrdili, da je temu bilo tako, potem napredka ne bo. Varnostne sile v Evropski uniji so v preteklosti tudi sodelovali v tovrstnih dejavnostih in to se ne sme ponavljati. Hvala lepa. Besedo ima gospod eh, Brons. Nezagovorito pridržanje ni nekaj, kar je narobe samo po sebi, eh, temveč eh, Ta nezakonitost, prav tako pomankanje uradnih zaznamkov, še olajšuje mučenje. Ampak mučenje ni, je nekaj, kar nikoli ne moremo moralno upravičiti. In zato velja izpostaviti, da je mučenje tudi neučinkovito, saj eh, zagotavlja nezanesljive informacije. Prav tako je propagandna vrednost dokazanega eh, mučenja izjemna za teroriste in njihove. Eh, podpornike. Številne vlade držav članic EU morajo odgovarjati za svoja dejanja, zdi se, da upravičeno, ampak eh, oni, kakor eh, tudi pridržani, imajo pravico do tega, da jih obravnavamo kot nedolžne, dokler ni, ni dokazana njihova krivda. Moram reči, da nasprotujem zakonodaji, kateri poziva ta resolucija, po kateri naj bi Evropski parlament imel splošno pooblastilo za to, da bi nadziral varnostne organe držav članic. To je vloga parlamentov in pravosodnih organov v državah članicah. Hvala lepa, gospod Brons. Besedo predajam gospe komisarki Redingovi. Izvolite. Gospod predsedujoči, že od samega začetka je bilo stališče komisije s tem v zvezi najprej, da je potrebno boj proti terorizmu voditi ob polnem spoštovanju človekovih pravic. Kot drugo, resnica, pa kakršna koli že je, je nekaj, kar je potrebno ugotoviti. In kot tretje, potrebno je storiti vse, da ne bi prišlo do prihodnje ponovitve. teh domnevnih dejanj. Gospa poročevalca, poprečevalka ve, ker je dobila vsa ta pisma. Prvo pismo komisije je leta 2006 spisal kolega Fratini, potem kolega Barov, potem eh, gospa Malmstrom in eh, jaz sama. In še naprej bomo ustrajali pri državah članicah, da se razgali vso resnico. sestala se bom tudi z gospodom Stavrosom Lambrindisom, posebnim poslancem za človekove pravice Evropske unije, da bomo skupaj preučili, kako morda lahko združimo sile pri tem vprašanju. Kar zadeva ZDA, Evropska unija vodi reden dialog z ZDA glede boja proti terorizmu. Prav tako imamo dialog s pravnimi zastopniki zunanjega ministrstva ZDA, glede vseh vidikov mednarodnega eh, prava, kar deva smernice o mučenju. Evropska unija vedno znova opozarja na izginotja, na, ne, na nezakonito pridržanje in mučenje, eh, kar zadeva to relevantno tretjo državo. In temu zboru zato sporočam, da kar zadeva vprašanje ratifikacije konvencije OZN o zaščiti oseb pred eh, prisilnim izginotjem. Tu so ZDA in EU eh, e že podale svojo zavezo, da bodo sta do leta 2015 tudi ratificirale ta dokument. To bomo seveda tudi budno spremljali. No, eno vprašanje je bilo izpostavljeno. Ali se lahko zgodi, da se bo isto ponovilo? In tu bi rada zelo odločno odgovorila, da ne. Ravno zato, ker smo spregovorili, ravno zato, ker ta zbor ne popusti pod pritiskom in zato, ker gre v Evropi za ravnovesje, za ravnovesje med eh, varnostjo naše družbe na eni strani in pravicami posameznika na drugi. In zato ker v Evropi gre za vladavino prava, storimo vse za to, da bomo osvetlili pretekle dogodke in da se ti dogodki ne bodo ponovili. Najlepša hvala, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena in eh, čisto na koncu besedo predajam še gospe poročevalki za tri minute. Hvala, hvala lepa vsem ki so sodelovali v tej razpravi, ki so tudi podprli to delo, ki je bilo dolgo trajno. Trajalo je eno leto. V letu dne mislim, da se lahko stori veliko v državah članicah tudi. Sveda mi nismo sodniki in eh, ne presojemo. Če vzamemo primer Romunije, opravljena je bila preiskava v senatu, to ste omenili, vem pa tudi, da je kar nekaj obtožb, ki povezujejo Romunijo in Litvo, da je Eurocontrol eh, to ugotovil in v pritožbi proti Romuniji eh, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice eh, je bilo tudi kar nekaj tovrstnih elementov in to vse so stvari, ki ne omogočajo še javnega zaključka preiskave. Tako da ne gre za to, da bi upravičili to ali ono državo, da bi obsodili to ali ono državo. In to mislim, da je bistvo tega poročila. Gre za kolektivno odgovornost nas vseh. Pomembno je, da zvemo, kaj se dogaja. Pomembno je, da vemo, da je vsaka od naših držav na nek način imetnica koščka celotne resnice. In pomembno je, da vsaka od naših držav čim bolje opravi preiskave, da bomo lahko izboljšali ta sistem, kajti gre za sistem. Ne gre za to, da bi kazali s prstom na to ali ono državo. To je jasno in očitno in nihče ne more zanikati eh, dejstva, da je v Romuniji potrebna še ena preiskava, tudi sodna preiskava. Mi nismo sodniki, ampak ti elementi so po mojem mnenju dovolj jasni in pomembni, da zahtevajo novo preiskavo. In poročilo ne zahteva nič drugega. Poročilo zahteva od držav, da izvedejo preiskavo in od Evropske unije zahteva tudi ravno to, da se zaveda je vsaka država imetnica koščka resnice in da komisija nosi odgovornost in obveznost, da na ta način osvetli celotno situacijo in da razsvetli evropske državljane. Veliko lahko storimo. Ja, pravila so jasna, prav tako Vam čestitam za vašo odločnost, kar zadeva kršitve človekovih pravic in kar zadeva izvajanje evropskega prava. Ampak, ko gre za res flagrantne kršitve, masovne kršitve človekovih pravic, pa moramo najti način, kako zagotoviti odgovornost za to vrstne kršitve. Če pri relevantnem dosegu lahko pozovete k delu eh, tožilce, če lahko zagotovite prevode vseh relevantnih dokumentov. E, če lahko pomagate pri izvedbi preiskav, potem to storite in veseli me, da boste ponovno v vsaki od držav članic posredovali uh, zadeven dopis. Pomembno je, da se zavedemo vseh novih elementov, ki se pojavljajo tudi z analizo letov na podlagi podatkov Eurokontrola. Veliko dela nas čaka v prihodnem letu in e, upam, da se takrat ponovno snidemo za resnično zaključno poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Flotre. Dame in gospodje, s tem je razprava dokončno zaključena. Glasovanje pa bo potekalo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Tu imam za vas prošnjo. Prosim vas, da spoštujete predviden čas za govor, to eno minuto. Tu moram reči, da bom zelo strok. Kaj ti časa nam primankuje in veliko dela nas čaka. Prvi na vrsti je gospa Patrav Neves. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Vsako